hitro zapustite dvorano in greste na kosilo. Tisti, ki vas eh, obrazložitve glasov zanimajo, pa prosim ostanite v dvorani. Najprej bo spregovorila gospa Morvaj o zanesljivi preskrbi s hrano.